razmere v Demokratični republiki Kongo. Najprej dobijo besedo avtori, gospod Sebastian. Izvolite. Bon dia, muchas gracias, señora presidenta. El... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Razmere v Demokratični republiki Kongo so se poslabšale. Predsednik Kabila manipulira oblast zato, da bi ostal na oblasti in zaradi tega je prišlo do protestov v civilni družbi in tudi med opozicijo. Te proteste se nasilno zatira, prav tako je že prišlo do primerov smrti. Revščina je za večino ljudi v Rep Demokratični republiki Kongo nekaj vsakdanjega. Prav tako se izvaja boj, ki vpliva na ljudi, ki živijo na severu, severovzhodu. To še posebej prizadane ženske. Vesel sem, da imamo skupno resolucijo, ki jo je podpisala večina skupin v parlamentu. Pozivamo predsednika Kabilo, da spoštuje človekove pravice, zakonodaje svoje države in všeč mi je tudi, da ga pozivamo, da se odpove oblasti ker si to želijo njegovi ljudje, prav tako pa mora spoštovati ustavo. Prav tako bi si želel, da bi omenili tudi trgovino z konfliktnimi ali krvavimi minerali. Ne gre samo za to, da nekdo ravna proti zakonodaji, gre tudi za krvavo trgovino in krvave minerale, zato je treba nekaj storiti v zvezi s tem. Hvala lepa, zdaj pa gospod Demasmaker, izvolite. Hvala lepa. Smo na presečišču v zvezi z DRK. Že mesece so koalicijski partnerji opozicija in vsi ostali pozivali gospoda Kabilo, da spoštuje ustavo. Predsednik nima več politične prihodnosti, ampak želi še naprej ostati na oblasti. Politično pod območje, politično ozračje se slabša. Resnica je samo ena v Kongu in sicer treba je biti tiho. Aktivisti za človekove pravice, novinarji, blogeri so žrtve nasilja, včasih jih celo ubijajo. Tudi mladi, ki mirno protestirajo, so žrtve nasilja. Omenim lahko gospoda Bauma in gospoda Makombalo, ki že leta sedita v zaporu. Pozivamo kongoške oblasti in druge, da morajo aktivno posredovati za to, da bomo imeli v Demokratični republiki Kongo ustrezen dialog, da se neha ozračje nekaznovanosti. Hvala, hvala lepa, zdaj pa gospod Korao za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča v Demokratični republiki Kongo, prihaja do resne politične krize, okroža se demokracija, predsednik Kabila poskuša upočasniti volilni proces, zato da bi podaljšal svoj mandat. To so diktatorske tendence in to je proti ustavi in proti pravicam, ki so zagotovljene v Kongu. Govorimo o državi, ki je simbolična za neuspelo zunanjo politiko Evropske unije. So tretji najbogatejši v smislu mineralov, dobijo tudi največ razvojne pomoči. Poglejte si, kaj se dogaja s trgovino v tej državi. Poskrbeti moramo, da se bo spoštovala ustava, seveda pa je treba spoštovati tudi rezultate in priporočila voljene komisije, zato da gospod Kabila ne bo dobil tretjega mandata. Prišlo je tudi do neopravičenih uretacij, zagotoviti je treba zdravstveno podporo za nekatere, ki so zaprti, ker so ti ljudje resno bolni. Gospa Gabriel, izvolite. Komisar. Najlepša hvala, gospa predsedovča. Gospod komisar, veseli me, da imamo na dnevnem redu to nojno resolucijo, ki se nanaša na razmere v Demokratični republiki eh, Kongo pred volitvami. Vse to je zelo pomembno za prihodnost eh, te države, pa tudi za širšo regijo eh, velikih jezer imam nekaj komentarjev. Prvič, kar se tiče eh, volilnega postopka samega, ustrajam eh, pri eh, izvajanju priporočil misije, opazovalne misije iz leta 2011 in drugih podobnih ukrepov. Predsednik in vlada morata prevzeti ustrezno odgovornost, kar se tiče volitev, kar se tiče proračuna in kar se tiče javne zaveze, da spoštujejo ustavo in da dovolijo razvoj državi na to vprašanje varnosti. Pozdravljam uh, obnovitev uh, mandata uh, in tretjič regionalni vidiki. Afrika in Evropska unija morata narediti vse, da poglobita dialog s to državo, tako da ne bo prišlo do eskalacije problema. Hvala. Hvala lepa. Gospod Gören, za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoča ustavne določbe države ščitijo državljane pred eh, arbitrarnimi ukrepi eh, vlade. Ampak eh, v Demokratični republiki Kongo prihaja do težav pri tem. Če želimo izvajati ustavo, potem se moramo vprašati, kako ukrepati, če je dovoliti tretji mandat predsedniku. Ne vem, če je to zadeva, o kateri naj razpravljamo. Evropska unija spremlja eh, proces tranzicije v eh, Kongu že od začetka. Evropska unija eh, je tista, ki je sodelovala pri prejšnjih volitvah. Evropska unija je tista, ki je poskušala konsolidirati demokracijo. Glede na vse to, pa Evropska unija zgolj poziva voditeljem v Kongu, da spoštujejo pot, po kateri so začeli stopati in da še naprej eh, spoštujejo proces, ki je bil sprejet. Gospa Sandra Rodriguez. Hvala, gospa predsedujoča. To je precej šipka resolucija. Mislim, da bi morali iti globje v določenih vidikih kajte prihaja do več primerov kršitev človekovih pravic v Demokratični republiki Kongo. Parlament bi moral sprejeti ukrepe za to, da preprečimo, da se bodo multinacionalke vključevale v financiranje oboroženih sporov. Leta 2008 je direktor programa Združenih narodov za okolje dejal, da 2 odstotka dobička od trgovine z naravnimi viri, preprosto končal v žepu oboroženih sil. Prav tako moramo okrepiti ali spremeniti pogodbe za rudarjenje in gostarstvo, zato da bomo poskrbeli ustrezen način koriščenja naravnih virov. Hvala. Gospod Arena, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V skladu z kongoško ustavo bi morali biti volitve v 90 dneh. To je takrat, ko bo potekel mandat gospoda Kabile. Vseeno pa on želi ostati na oblasti, zaradi tega se pojavlja nestabilnost. Od januarja 2015 smo priča zatiranju opozicije. V besedilu pozivamo kongoške oblasti, da poskrbijo, da bodo lahko izvedene svobodne in poštene volitve čim prej. Afriška unija mora prav tako odigrati svojo vlogo in Kongo mora spoštovati ustavo. Evropska unija mora podpirati jasen proces, prav tako pa moramo razmisliti o ciljno usmerjenih sankcijah. Evropska unija mora pa prav tako razmisliti o novem monusko mandatu.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 takšni odločitvi, eh, brez da eh, jo spremenimo. Predsednik Kabila ima izbiro, bodi si bo spoštoval eh, ustavo, kar pomeni, da lahko ima zgolj dva mandata, bodi si bo ostal na oblasti za vsako ceno. Upam, da bo izbral prvo možnost, da bo torej spoštoval ustavo. Če ne, se bojim, da bodo eh, posledice takšne kot v Burundiju in v drugih eh, državah. Spoštovati je treba eh, ustavo, ne pa tepetati po njej. Hvala lepa, gospa Kienge je naslednja za minuto, izvolite. Merci. Hvala lepa, gospa predsedujoča. 五。Ooh. DRK so predsedniške volitve zelo pomemben dogodek. Država bo morala pokazati, da zna spoštovati svojo ustavo, še posebej kar zadeva določilo o dveh mandatih za predsednika. Prav tako je treba oblikovati časovnico za volitve v skladu z ustavo in oblasti v Demokratični republiki Kongo pozivamo, da poskrbijo za pravice do združevanja, pravice medijev in pravico do izražanja. To je minimum za demokracijo. Jozef Kabila mora stopiti z oblasti, poskrbeti moramo za demokracijo v Republiki Kongo in to bo ključnega pomena za demokracijo stabilnost v Srednji Afriki. Prav tako pa je treba izpustiti politične zapornike, kajti oni se borijo za ustavo. Afriška unija mora to podpirati in podpirati moramo ustavo. Hvala, gospod Nart. Hvala lepa. DRK oziroma Demokratična republika Kongo. O tem govorimo ironično, ampak to ni republika, to je skupek oboroženih sil in kleptokracija. Seveda, po mojem mnenju, to ne pokriva celotne regije Konga. To je res ironično ime. Gre za bogato državo z revnim prebivalstvom. Prav tako so nizko v indeksu razvoja. 6 milijard smo porabili v zadnjih letih za pomoč za to državo. Treba je zagotoviti volitve, končati zatiranje, prav tako pa je treba podpreti civiliste. Mislim, da moramo poskrbeti, da bodo členi 8, 9 in 96 sporozuma iz Kotonuja veljali. Prav tako pa bi morali prekiniti zagotavljati pomoč Evropske unije, dokler Demokratična republika Kongo dejansko ne bo demokratična. In republika, hvala zdaj pa gospod Venta, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Razmere na področju človekovih pravic in demokracije v Demokratični republiki Kongo so res slabe. Zaradi tega se lahko postavimo pod vprašaj tudi prihodnje volitve. Tam je na oblasti Kabila že 19 let in to bi lahko bilo konec njegove dinastije. Vendar proteste se razganja s pomočjo poli policijskih sil. Trenutni predsednik pa počne vse, kar lahko, zato da bi zavrl in zavlačeval in ostal na oblasti. V Kongu je veliko korupcije in tudi kršitev človekovih pravic. Minerali pa se ne izkoriščajo za dobrobit ljudi. To je zelo pomembno in uh, Evropska unija in Afriška unija morata storiti vse za to, da bo nova volivna komisija imela člane opozicije in civilne družbe in da bo lahko izvedla poštene volitve novembra. Hvala. Hvala lepa. Gospod Kelly, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Predsednik Kabila je v Demokratični republiki Kongo že zelo dolgo na oblasti. Dolgo želi na oblasti tudi še ostati naprej. Na različne načine se oklepa oblasti, do političnih napetosti seveda zaradi tega prihajajo in prihajajo tudi do nasilja poskrbeti. Moramo, da se bo zaščitila ustava v tej državi in da bomo naslednje leto dobili tudi volitve če se to ne bo zgodilo, potem Demokratična republika Kongo ne more biti demokratična, ampak jo bomo morali imenovati za nedemokratično. V državi je veliko naravnih virov in nažalost so državljani zelo, zelo revni. In borci za človekove pravice se morajo še naprej boriti v tej državi. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujoče. Zaradi hrupa v dvorani in zato, ker časa nimamo veliko, ne morem dati besede vsem. Gospa Petir, izvolite, hvala. Gospa predsedujoča, gospod komisar, podpiram to resolucijo, kajti razmere v Kongu so res težke. Človekoljubne organizacije ocenjujejo, da nima dostopa do vode 7,5 milijona ljudi. Prav tako se otroci ne morejo šolati. Zaradi vojnih operacij v Kongu je razseljenih 3 milijone ljudi, zunaj države pa je 500 tisoč ljudi, ki so pobegnile pred vojno. Naslednje parlamentarne in predsedniške volitve, ki naj bi bile novembra, bodo prva demokratična tranzicija po desetletjih državljanske vojne in politične nestabilnosti v tej državi. Vsi moramo prispevati k demokratičnim procesom v tej državi. Hvala. Hvala lepa. Gospod Denano, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da bi moral eh, predsednika Bila Eh, malce pogledati okrog sebe. Imamo tudi druge primere predsednikov, ki so mislili, da eh, so večni in so kršili eh, ustavo. Imeli smo primer Burkine Faso, vemo, kakšne posledice so se tam zgodile. Ampak demokratični proces je stekel. V Kongu potrebujemo demokratični režim, ki spoštuje državljane. Evropska unija mora biti partnerica Afrike, zato ker so interesi eh, teh dveh skupnosti skupni. Obenem pa moramo biti zelo pazljivi, kar se tiče spoštovanja človekovih pravic in demokracije v Afriki. Hvala. Hvala lepa. Tako, zaključili smo s postopkom CatchDI. Sedaj pa dobi besedo gospod Han v imenu komisije. Prosim. Kiselőtársaimat arra kérem, hogy maradjanak. Spoštovane kolegice in kolegi, prosim, če se umirite. You, Hvala lepa, predsedojoča. Lepo pozdravljeni vsi. Evropska komisija pozdravlja priložnost za razpravo o človekovih razmerah v Demokratični republiki Kongo in se veselimo sprejete resolucije Evropskega parlamenta, ki govori o ključnem političnem procesu v smeri volitev, kar se tiče zaščite človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Demokratična republika Kongo ima velike izzive pred sabo. Izzive glede varnosti, revščine, pa tudi nasilja nad ženskami. Denis Mukwebe je povedal parlamentu, da so ženska telesa postala bojno polje. Res je, da Demokratična republika Kongo ima že dolgo humanitarno krizo. Krhek mir v tej državi je seveda zelo odvisen tudi od največje operacije z N, MONUSKO. MONUSKO se sooča še vedno zelo nestabilnimi razmerami. Od volitev 2006 je bilo doseženo nekaj napredka. Ekonomija raste, nekatere oborožene skupine na vzhodu so bile poražene in prizadevali so si za pozitivne razmere, vendar pa veliko je potrebno še postoriti, tudi pri izgradnji institucij. Vendar pa sedaj je država v kritičnem trenutku, kar se razvoja tiče leto 2016, bomo imeli, bi naj imeli predsedniške volitve, vendar pa opozicija in civilna družba se bojijo, da se ustava ne bo spoštovala. Politično soglasje je nujno potrebno za to, da bomo imeli vse obsegajoče celovite volitve v okviru ustave. To seveda ne pomeni, da se morata vlada in opozicija strinjati glede vseh izzivov pred državo. Potrebno pa je najti skupno soglasje glede časovnega razporeda do volitev. Demokracija mora delovati, vendar pa Žal, protesti in mirni shodi niso dovoljeni, zatirajo jih, kar v nekaj primerih. In zdi se, da je ogrožena svoboda izražanja in tudi varnostni aparat je vključen v zlorabe pravic in tudi uprava pravosodja je bila v nekaterih primerih nesorazmerna. Evropska unija je 8. marca Kinshaso spomnila, da mora spoštovati svoje obveze. Veliko je na kocki, ekonomija je zelo prizadeta zaradi nižjih cen surovin in zaradi tega, ker ne morejo pospešiti domačega popraševanja. Zato ekonomija trpi. Vse to si zasluži našo polno pozornost. Evropska unija je veliko vložila v varnost, humanitarno pomoč, razvoj in zavezani smo dolgoročnemu partnerstvu s to državo. Ne gre samo za materialno pomoč, prav tako imamo zelo veliko diplomatskih, političnih dejavnosti za podporo miru, miru stabilnosti in spravi. Sodelujemo z regionalnimi afriškimi partnerji in z ostankom mednarodne skupnosti. V našem celovitem pristopu smo človekove pravice dali na prvo mesto. Priznavamo tudi ključno vlogo ZN. Tesno sodelujemo z druženimi narodi in tudi uradom za človekove pravice v tej državi. Aktivisti se borijo proti nekaznovanju, to podpiramo tudi mi in želimo si reforme pravosodstva, in tudi preprečevanje sporov. Prav tako si želimo družbenega in političnega razvoja. Iščemo pa tudi politični dialog z veliko akterji. Naj zaključim, gospod predsedujoča. Menimo, da bo za demokratično republiko Kongo iziti v bolj politično okolje, pravno državo, demokratično in politično stabilno okolje samo z reformami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 spoštovani gospod komisar, se upravičujem v imenu svojih kolegov za hrup, ki ga povzroča, vendar pa 751 poslancev je prišlo v dvorano in seveda že to samo po sebi vnaša nemir v dvorano, tako da torej se še enkrat upravičujem. Sedem predlogov za resolucijo imamo. Razpravo smo zaključili. Sedaj pa bomo glasovali, kmalo bomo glasovali torej tudi o tej točki. Trenutek, sedaj pa samo mm, nekaj trenutkov premora pred glasovanjem.